kolege bi prosila naj pozdravijo delegacijo iz eh, Euromajdam. Danes jutra so prispeli v Štrasbur, včeraj zvečer so zapustili Kijev in pripravljeni so na srečanja z vami, sedijo zgoraj na tribuni. Gre za ljudi, ki so miroljubno in nenasilno protestirali na ulicah Kijeva. jokes on this. No. Yeah, because it's. Uh... We did a press conference. Grazie onorevole Arms. Se siete pronti. In... Hvala lepa, kolegica Harms. Če ste pripravljeni, bomo začeli z glasovanjem. Poročilo McIntyre. Počakala bom še nekaj sekund, zato da se bodo vsi poslanci lahko usilili na svoja mesta in da bodo pripravili svoje glasovalne kartice. Poročilo McIntyre, program izmenjave pomoči in usposabljanja za zaščito evra proti ponarejanju. Glasovali bomo poimensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. sprejeto. Poročilo Zalba, glasujemo poimensko, lahko glasujete, konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Zuber, glasujemo prav tako poimensko, lahko glasujete, konec glasovanja. Sprejeto poročilo poreba za proti vzdržani sprejeto. Poročilo NITRA se glasujemo poimensko. Kone zasovanja. Sprejeto. Poročilo HÜBNER, prav tako poimensko, lahko glasujete. Kone zasovanja. Sprejeto. sprejeto. Poročilo Mičel. Poročevalec dobi besedo. Il relatore vuole parlare, onorevole Mitchell. Gospod Mitchell, ali želite besedo? Ne, ni ga v dvorani. Torej, glasujemo za proti vzdržani sprejeto poročilo Ajala, imenovanje člana računskega sodišča, gospod Phil Wynne Oven. Gre za tajno glasovanje, lahko glasujete. Konec glasovanja. Gospod Wynne Oven je potrjen še eno poročilo Ajala Sender, imenovane člana računskega sodišča gospoda Aleksa Breningmajerja. Spet tajno glasovanje, konec glasovanja. Kandidat je potrjen. Še eno imenovanje člana računskega sodišča gospod Henri Geten, spet tajno glasovanje, konec glasovanja. Kandidat je potrjen. Še eno imenovanje člana računskega sodišča. Gre za gospoda Nikolasa Milionista, spet tajno glasovanje, lahko glasujete, konec glasovanja. Kandidat je potrjen in še ena kandidatka za imenovanje, gospa Daniel Lamark, spet glasujemo tajno. Konec glasovanja. Kandidatka je imenovana. Imenovanje predsednice nadzornega odbora Evropske centralne banke. Kandidatka je gospa Daniel Nui. Spet glasujemo tajno. Tukaj gre torej za žensko, zelo smo si prizadevali, da bi, na nadzor, da bi v nadzornem odboru Evropske centralne banke sedela tudi ženska. Konec glasovanja, kandidatka je imenovana. Sedaj pa poročilo Brok. Predlog spremembe ena za proti vzdržani sprejeto. Celoten predlog za proti vzdržani sprejeto, še zakonodajna resolucija, glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Bütikofer, predlog spremembe ena za proti vzdržani sprejeto predlog komisije za proti vzdržani sprejeto, zakonodajna resolucija, glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Kukan, predlog slovenbe 1 za proti vzdržani sprejeto, predlog komisije za proti vzdržani sprejeto, zakonodajna resolucija, glasujemo po imensko. Konec glasovanja. sprejeto. Poročilo Ruček, predlog spremembe 1 za proti vzdržani sprejeto, predlog komisije za proti vzdržani sprejeto, zakonodajna resolucija, glasujemo poimensko, konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Lopes iz Turis, predlog spremembe 1 za proti vzdržani sprejeto predlog komisije za proti vzdržani sprejeto. Zakonodajna resolucija glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Lambsdorf, predlog spremembe 1 za proti vzdržani sprejeto. Predlog komisije za proti vzdržani sprejeto. Zakonodajna resolucija glasujemo poimensko. Konec glasovanja. sprejeto. Pročilo Berman. Predlašujem B1 za proti vzdržani sprejeto. Predlog komisije za proti vzdržani sprejeto. Zakonodajna resolucija. Glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Besedo, besedo dobi komisarka Vasiljev. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, komisija pozdravlja vzpostavitev instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja. Na ta način bo Evropska unija lahko še naprej globalni akter in bo lahko na ta način spodbujala svoje vrednote. Demokracija, stabilnost, zmanjševanje revščine, demokracija, ohranitev javnih dobrin, vse to bo v srčiki našega zunanjega delovanja v naslednjih sedmih letih. Inštrumenti nam omogočajo sodelovanje z našimi zunanjimi partnerji na štirih prednostnih področjih političnih področjih. Širitev, sosedstvo, sodelovanje in pa strateško in razvojno sodelovanje. V imenu komisije se zahvaljujem vsem poročevalcem za konstruktivne prispevke k pogajanjem. Ponosni moramo biti na to, kar smo skupaj dosegli. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa poročilo Harkin. Sklop ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog komisije za, proti. Torej, še enkrat, predlog komisije. Predlog komisije je sprejet, se zakonodajna resolucija, glasujemo poimensko, konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Kutaš. Prvi svežen za proti vzdržani sprejeto. Predlog komisije 8 za proti vzdržani sprejeto. bomo to preverili elektronsko. Preverjamo predlog smembe 8, konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog smembe 12, glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog smembe 14, glasujemo poemensko. Konec glasovanja. zavrnjeno 17. Prvi del. Glasujemo poimensko. Lahko glasujete, konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 20 glasujemo poimensko, konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 22 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 28 za proti vzdržanji sprejeto, bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 29 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 30 za proti vzdržani zavrnjeno. 31 za proti vzdržani zavrnjeno. Sprejeto, predlog membe 26, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog membe 27, za proti vzdržanje. Zavrnjeno. Predlog komisije za proti vzdržanje. Sprejeto, zakonodajna resolucija, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Venire. Poročevalka želi kaj povedati. Very brief. Thank you, chair. Oziroma poročevalec, oprostite. Ja, eh, moja skupina se je odločila, da se bomo zdržali pri končnem glasovanju. Mislim, da moramo dati komisiji zeleno luč za pogajanja za svetom, ampak obžalujem dejstvo, da se je Evropska ljudska stranka odločila, da bo razvodenila predlog komisije, ki je bil pripravljen za večinsko podporo držav članic um, maja letošnjega leta. Hvala. Vačem. Um. Poročilo Kovač. Eh, sklop 1 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 51 za proti vzdržani Zavrnjeno 52. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 53. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 54. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 55 poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 36 za, proti, zdržani. Sprejeto. 56 poimensko glasovanje. Ne. 56 brezpredmetno, 57 poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 61, 63 eh, do 65 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 58 do 60 za, proti, zdržani, sprejeto. 45 za, ne brezpredmetno in tudi drugi so brezpredmetni, potem pa, ko predlog komisije za proti vzdržani sprejeto legis, eh, zakonodajna resolucija po imensko glasovanje, glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj prehajamo k poročilu Kukan. Predlog sedem eh, za. Prosim, eh, jasno dvigujte roke. Proti vzdržani, zavrnjeno. 8 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 9 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 10, originalno besedilo v dveh delih. Prvi del za, proti vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani, zavrnjeno. To bomo preverili. Dru preverjamo drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremem v deset. Prvi del za, proti, stržani, zavrnjeno. Drugi del za. Drugi deli so brezpredmetni, se opravičujem, enajst za, prvi del za, proti, stržani, zavrnjeno zavrnjeno. Drugi del za A, proti vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 2 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo. Predlog spremembe 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 19. Prosim, jasno dvigujte roke za proti, stršani, sprejeto. 12 za, proti, stršani, zavrnjeno. 27, odstavek 27 za, proti, stršani, sprejeto. 30 za, proti, stršani, sprejeto. 13. prvi del za, proti, stršani, sprejeto. To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 15. Prvi del za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Tretji del predspredmeten. 16. Želite, da preverimo, kateri del? Drugi del, eh, torej preverjamo konec glasovanja. Zavrnjeno. 16. Prvi del za, proti, stršani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, stršani, zavrnjeno sprejeto. 43. prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Dva, drugi del za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Preverili bomo drugi del. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 6. prvi del za? Ne samo šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 47, eh, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno, tretji del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 18. Želite, da preverimo tretji del? Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 23. Eh, ustni predlog spremembe poročevalca. Prosim, gospod Kukan. Najlepša hvala, gospa predsednica predlog spremembe, ki ga predstavljam, se glasi takole. Spomni na resolucijo z 25. novembra 2010 o situaciji v Zahodni Sahari. V oktober, 22. oktobra eh, spominja na eh, človekove pravice v Sahelu, torej zahteva človekove pravice za sahravice Eh, potrebni so te pravice v Zahodni Sahari in v taborih Tinduf, eh, potrebna je svoboda združevanja, izražanja, pravica do demonstriranja. Te pravice je treba eh, spoštovati. Zahteva izpustitev političnih zaporov, zahteva dostop neodvisnih opazovalcev, nevladnih organizacij in medijev, podpira eh, Eh, sprejemljivo politično rešitev eh, za obe strani v Zahodni Sahari v skladu s eh, relevantnimi resolucijami Združenih narodov, vključno s tistimi, ki govorijo o samoodločbi narodov. To so predlogi sprememb, kjer želim vašo podporo. Hvala lepa. Eh, ali ima kdo kaj proti tem spremembam, ne za, proti sprejeto. Sedaj predlog spremembe 3. Ustni predlog spremembe gospe Kopa. You, Najlepša hvala, gospa predsednica. V imenu socialistov in demokratov. Eh, želimo umakniti del našega predloga spremembe. Eh, torej obsoja eh, vojaško uporabo letal brez posadke in načrtno ubijanje in te aktivnosti se morajo ostaviti. Potrebna je skup, potrebno je skupno stališče Evropske unije o letalih brez posadk. Hvala lepa ali ima kdo kaj proti temu ustnemu predlogu? Torej, če ima kdo kaj proti, mora ostati 40 poslancev. Potem bomo glasovali o originalu. E, predlog spremembe 3 za, proti, zdržani, sprejeto. Bomo preverili. Preverjamo Predlog spremembe 3 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj glasujemo o originalnem besedilu za, proti, zdržani. To moramo preveriti. Ni jasno. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Predlog spremembe 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Originalno besedilo odstavek 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog eh, spremembe 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21. Preverjamo pet. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Se opravičujem. 21 za, e, proti, zdržani. To bomo tudi preverili, ni jasno. Preverjamo 21, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 22 za, proti, stršani, sprejeto. 88 originalno besedilo za, proti, stršani, sprejeto. 100 za, proti, stršani, sprejeto. 103 prvi del za, proti, stršani, sprejeto. Drugi del za, proti, stršani, sprejeto. 116, prvi del, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto drugi del poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 119 poimensko glasovanje. Govornica se je prekinila. Ne, 118. Eh, prvi del po, poimensko glasovanje, konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 119. Poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe ena za, proti, stršani. Sprejeto. Gospod Kešman eh, želi besedo. Prosim. Najlepša hvala, gospa predsednica. Eh, prosil sem, da preverimo predlog spremembe 20. Jaz sem to zahteval, niste pa tega slišali. Vendar mislim, da je bila večina za. E, prosim, da preverimo predlog spremembe 20. Va bene, kontroliamo l'emendamento 20. Dobro, preverimo predlog spremembe 20. Glasujemo. Predlog spremembe 20. Eh, torej, konec eh, glasovanja. Sprejeto. Dobro, hvala lepa. Sedaj pa končno glasovanje za, proti, vzdržani, sprejeto. Tremusa. Prosim. Frau Präsidentin, gospa predsednica opravičujem se zaradi motnje kot poročevalec v senci svoje politične skupine eh, bi se rad eh, zahvalil eh, vsem kolegom zlasti kolegi tremosi za odlično sodelovanje vendar je pri glasovanju na našem seznamu bila majhna napakica pri odstavku triinsedemdeset predlog spremembe pet želi els e predlagati vzdrže vanje, eh, torej, da se vzdržimo. Eh, torej, to je bilo zapisano napačno. Dobro, sedaj glasujemo o originalnem besedilu za, proti, zdržani, sprejeto. 18. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 2 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3. Dobro, preverili bomo 2. Glasujemo. Konec. Zavrnjeno. Imeli ste prav. Predlog spremembe 3 za, proti, zdržani. Sprejeto. Želite preverjanje? Dobro. Glasujemo o tri, konec glasovanja. Dobro, tokrat sem imela jaz prav. Sedaj glasujemo o številki 31. del za proti vzdržani sprejeto. Drugi del poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 31. prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, zavrnjeno. 36. Prvi del za, proti vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani sprejeto. 47 za, proti vzdržani zavrnjeno. 51. Želite preverjanje? 47 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 51. Po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani, sprejeto. 55. Prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za proti vzdržani zavrnjeno. 63. No, preverili bomo drugi del pri 55. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Ne, saj drugi del smo že naredili. 63. Prvi del za, proti, stršani, sprejeto. Drugi del za proti vzdržani zavrnjeno. 64. Prvi del za proti vzdržani sprejeto. Drugi del za proti vzdržani. Videti je zavrnjeno. Če želite, bomo preverili. Preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 4 za, proti, zdržani, sprejeto. 5 za, proti, zdržani, sprejeto. 1. No, preverili bomo predlog spremembe 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 1. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 93. prvi del za, proti vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani, sprejeto. 105. Kdo je za, proti vzdržani? Preverili bomo. Glasujemo. Konec. Zavrnjeno. 108 za, proti, zdržani. Zavrnjeno. Sedaj po imensko glasovanje o resoluciji v celoti glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Dorfman. Predlog spremembe 1. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe šest. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Osem za, proti, vzdržani, sprejeto. No, preverili bomo številko osem. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 9 za, proti, zdržani, sprejeto. 10 za, proti, zdržani, sprejeto. 11 za, proti, zdržani, sprejeto. 12 za, proti, zdržani, sprejeto. 13 za, proti, zdržani, sprejeto. 14 za, proti, zdržani, sprejeto. 32 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 15 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 2 za proti vzdržani sprejeto. 3 za proti vzdržani sprejeto. 4 za proti vzdržani sprejeto. 5 za proti vzdržani sprejeto. Končno glasovanje za proti vzdržani sprejeto. E, poročilo Mičel. <clears throat> gospa predsednica ne želim zadrževati parlamenta če stvar ne bi bila resna. včeraj med poročilom estrela eh, so zabeležili da sem glasoval za predlog spremembe els a čeprav sem glasoval proti. Eh, na to sem postal pozoren nek drug poslanec je doživel nekaj podobnega. Prosim, da službe opravijo natančno preiskavo, zato da bomo vedeli, da naš eh, glasovalni sistem pravilno zabeleži glasovanje poslancev. Hvala lepa. Pravijo, da so to že storili. To bomo torej sporočili službi. Poročilo Mitchell. Številka 31, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa eh, resolucija v celoti za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preverjanje, zakaj? V zvezi z drugim delom. Prosim, preverili bomo drugi del. Konec glasovanja. sprejeto. Poročilo Vertman. Poročevalka že, eh, lahko dobi besedo, če želi. Non c'è? C'è prego, onorevole Vertman. Je ni, je gospa Vertman, prosim. Najlepša hvala, gospa predsednica. V tem poročilu gre za invalidke in invalidke eh, so dosti krat žrtev večjih diskriminacij. Eh, veliko ljudi želi v evropski uniji z invalidnostjo šestinštirideset odstotkov vseh eh, eh, pa so ženske to je šest odstotkov celotnega evropskega prebivalstva. Eh, obžalujem da nismo imeli razprave o tem in upam da bomo imeli pozitiven izid pri poročilu in glasovanju. dobro štiriindvajset prvi del za proti vzdržani sprejeto drugi del poimensko glasovanje glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 25. Prvi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani. Sprejeto. 26. Prvi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 47. prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 52. prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo drugi del pri 52. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. H, prvi del za, proti vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti vzdržani, sprejeto. Sedaj pa končno glasovanje za, proti vzdržani, sprejeto. Potem poročilo De Jong. 8 za, proti vzdržani, sprejeto. 10, prvi del za, proti vzdržani, sprejeto sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto, tretji del po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 14. prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto, 15. za proti vzdržani sprejeto, 16. prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto, tretji del poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Glase- sprejeto. Četrti del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Gospa Gepar, želite besedo, prosim. Mikrofon, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Eh, eh, na našem glasovalnem seznamu imamo napaka. Naša politična eh, skupina želi glasovati proti drugemu delu pri 26. Se pravi, tam je potreben minus. Dobro, hvala lepa. 26. prvi del za proti stršani sprejeto. Drugi del za proti stršani. No, to bomo preverili. Preverjamo drugi del. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem pa 35 za, proti, vzdržani sprejeto. Končno glasovanje za, proti, vzdržani sprejeto. Check, no. Želite preverjanje? Ne. Potem se zahvaljujem pri vseh.